in vas sedaj obveščam, da je bil zapisnik, da je zapisnik včerajšnjega zasedanja na voljo ali kdo ogovarja, ne, potem je sprejet.